Gospa predsedujoča. Dobro jutro sem skupaj. Tistim, ki ste tukaj. Plenarno sedanje se nadaljuje. Najprej bomo govorili o ustnem predlogu za komisijo. Uh, eh,